izziv in nameravamo biti zelo aktiven globalni partner na, pri preprečevanju nenazljivih bolezni. Najlepša hvala, gospa komisarka. Ta razprava je bila zelo zanimiva statističnega in sociološkega vidika. Je eh, Zelo zanimivo, da je 13 eh, govornic od 18 omenilo, ko govorimo o teh zadevah, izkažejo dosti več prizadevanj kot naši moški kolegi. Dobili smo dva predloga za resolucijo. V koncu te razprave glasovanje pa bo opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je ustni odgovor za komisijo o pristopu politike Evropske unije k svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze leta 2012. Gre za ustno vprašanje iz odbora ITRE. Besedo ima gospod Rojl, da predstavi ustno vprašanje kot avtor. Pet minut imate na voljo. Gospod predsedojoči, gospa eh, komisarka, drage kolegice in kolegi. Eh, komisija je predložila koncept, koncept za Evropsko unijo eh, za konferenco o radiokomunikacijah v letu 2012. Ena točka je bila še posebej pomembna. Eh, namreč, da se akceptira in sprejema na znanje, eh, da so države članice neodvisne članice eh, ITU-ja, da pa je veliko tem pomembnih za skupno evropsko politiko. In želimo pozoriti na nekaj primerov, ki bodo prepoznavni tudi na dnevnem redu te konference. Naprimer, čezmejna koordinacija koriščenja frekvenc na zgornjem delu digitalne dividende, vprašanje harmonizacije dodeljevanja frekvenca satelitsko eh, navigacijo. To je zelo pomembno za naš projekt Galileo. Ali pa točka uvedba sodobnih klicov v sili za zračni eh, promet, eh, projekt Cezar za upravljanje zračnega eh, prometa eh, v eh, enotnem evropskem prostoru je tu zelo pomembna tema. Ali pa eh, naprave kratkega dosega, naprimer daljinsko krmiljenje eh, na področju Eh, medicine, tu mora biti območje motenja zelo majhno, to je že regulirano na evropskem področju. Skratka, radijske eh, frekvence. Eh, o njihovem dodelovanju bo govora tudi na konferenci. Vse to ima neposreden vpliv na mnoge evropske politike, to zadeva skupni trg, pa tudi promet, vesoljsko politiko in raziskave. In vse to se dogaja s pričo o zadnja sprememb pravilnika o radiokomunikacijah in eh, na konferenci bo prisotna eh, evropska dimenzija. Na preteklih konferencah to ni bilo tako izrazito. Zato se mi v odboru ukvarjamo z vprašanjem, kako bo komisija, kako bo evropska politika reagirala eh, na pogajanjih, kako bo zagotovljen okrepljen evropski aspekt, kako bo zagotovljeno, da na tistih področjih, kjer je Evropska komisija izključno pristojna, da bomo govorili z enim glasom. Mnenje odbora je, da bi Evropska unija morala zagovarjati enotna stališča pri multilateralnih pogajanjih in poskušati uveljavljati svoje interese. Pom eh, Rastoča vloga Evropske unije pri koriščenju frekvenc eh, podarja tudi močnejšo eh, formalno vlogo v okviru ITU-ja. To je morda sporno za države članice, zato zauzemamo tu stališče. To je pomembno zaradi tega, ker bodo na tej konferenci določene teme tudi za naslednje konference, kjer bo šlo za ponovno preverjanje statusa Evropske unije. Želim podariti tudi še drugi vidik, ki je pomemben in ki je mogoče še bolj izrazit. V povezavi z pogajanji eh, o prvem evropskem programu radijskih frekvenc Eh, so obstajala tematska področja, ki bodo tudi pomembna na, teh, eh, na tej konferenci. In sicer ena najpomembnejših EU relevantnih eh, tem na dnevnem redu ima tudi vpliv na digitalno agendo v območju 800 megabajtov. In tu je zelo pomembno evropsko stališče, kot smo že podarili v poročilu kolega Hökmarka in prosimo, da se to upošteva, kajti ni možno, da neka konferenca poteka in da to stališče stališče sploh ni upoštevano, kajti mi smo to sprejeli za veliko večino. Šlo je za to, da se lotimo vprašanja, ki je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo in sicer eh, mobilni podatkovni promet. Kako za to lahko zagotovimo eh, eh, ustrezen frekvenčni spektr najmanj 1200 MHz in kako lahko to promoviramo. In kako mi želimo transparentne ukrepe, mi ne želimo uh, um, slabih eh, učinkov uh, mi želimo zagotoviti, uh, da tisti, ki danes koristijo frekvence na radijskem, televizijskem področju, da še lahko naprej eh, igrajo svojo vlogo. V eh, obdobju evropske krize eh, zelo radi govorimo o tem, kje so problemi, ampak potrebno je tudi ugotoviti, kje so prilike za evropsko gospodarstvo, če pogoje oblikujemo tako, da so produktivni in da odpirajo nove potencijale. In ta konferenca nudi za to možnost. Mi prosimo za to in to je tudi razlog tega vprašanja, da se oblikujejo evropska stališča in da so močneje upoštevana, tako formalno, kot tudi vsebinsko, tako kot eh, bo eh, prav gotovo povedal kratkem tudi kolega Hekmark. Eh, potencial inovativnih možnosti na področju frekvenc je potencial za gospodarsko rast v Evropi in ni nikakršnega smisla, da samo govorimo o rasti, potem, ko pa imamo konkretne prilike za rast, pa le teh ne izkoristimo. In to želimo danes tu predstaviti. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj. Zdaj pa ima besedo gospa komisarka Malmström. Odgovori na vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala odboru ITRE za to vprašanje. Prvo vprašanje. Prvo najpomembnejše je koordinacija evropske dividende in da preprečimo tveganje preprečevanja eh, naših radiofrekvenc. Obe zakonodaji že obstajata na evropski ravni, glede na velik konsens s tem v zvezi in glede na pogajanja, ki so že potekala, komisija misli, da sedaj ni treba, da gremo dlje od koordinacije, kot jo predlagamo v izjavi. Komisija povdarja, da morajo države članice sodelovati, da dosežejo evropske cilje in da preprečijo um, oviranje doseganje ciljev. Komisija bo ukrepala, če države članice ne bodo izpolnile svojih dožnosti v okviru pogodbe. Komisija se želi premakniti preko te ad hoc ureditve koordinacije, vključno s sklepom sveta, če je bo to potrebno. Kar zadeva načrti, načrte v zvezi prihodne konference za leto 2015, smo že oblikovali našo strategijo, ki jo bomo predstavili na konferenci in to je prihodnost eh, širokopasovnega omrežja in Evropska komisija meni, da ni treba razširiti že obstoječe frekvence. in mislimo, da bomo opravili revizijo spektra frekvenc, kar je eh, dovolj za podlago programa radiofrekvenc. Mislimo, da je, obstaja dovolj velik dogovor med državami članicami in zato ni treba na uradni ravni sprejeti stališča Evropske unije. Najlepša hvala, sedaj pa. Gremo na sklop govornikov v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Hökmark za dve minuti v imenu Evropske ljudske stranke. Eh, hvala lepa eh, komisarki za odgovor na ustno vprašanje. Dve stvari bi izpostavil, ki sta po mojem eh, pomembni, ko se pogovarjamo o tem področju, ko govorimo o spektru. Ko govorimo o telekomunikacijah, eh, mobilnih eh, napravah eh, in tehnologiji. Moramo vedeti, da je to področje, ki se najhitreje razvija v globalni skupnosti. In govorim o globalni skupnosti, kajti tu ne gre samo za ekonomijo, gre tudi za politiko, informacijo, znanost, za vse sektorje družbe. Tu je dejansko področje, ki se najhitreje razvija in tu moramo biti fleksibilni. Mi moramo v našem pristopu biti ambiciozni in mislim, da bi komisija morala imeti celo še bolj ambiciozen eh, pristop glede, bodočih, eh, glede bodoče konference o eh, eh radiokomunikacijah. Eh, E, mislim, da ima mednarodna e, telekomunikacijska zveza sestanke vsako tretjo ali četrto leto. To je pravzaprav e, nekaj, kar se je tako razvijalo iz preteklosti. To smo prevzeli. In tu moramo biti tudi hitrejši. Frekvence se morajo odpirati. Politiki vedno pravijo fraze, jutri se začne, jutrišnji dan se začne danes. Vendar to je res. Kaj ti, eh, konferenca o radiokomunikacijah za leto 2015 se je sedaj pripravlja in mi moramo po tej konferenci doseči čim več, zato da bo tudi Evropa lahko prevzela vodilno vlogo pri eh, Eh, mobilnih eh, telekomunikacijah. Eh, mi imamo seveda to dožniško krizo, vendar kljub temu se moramo soočati tudi s temi izzivi. E, potrebna je prožnost in mi moramo tu poskušati doseči vodilno vlogo za Evropo. Hvala. No. Najlepša hvala, gospod Hekmark. V imenu kolega socialistov ima besedo gospa Katrin Trautmann. Dve minuti. Hvala lepa. Uh, vprašanje svetovne konference o radiokomunikacijah je morda preveč tehnično, togo, vendar eh, vsi uporabljamo eh, pametne telefone, imamo modilno eh, telekomunikacijo in zaradi tega je to vprašanje toliko bolj občutljivo. In tega ne moremo prepustiti samo tehnikom. Mi, zakonodajalci, moramo ustvariti pogoje za razvoj te nove tehnologije in eh, moramo seveda imeti dobre pogoje za uporabo spektruma, zlasti za radijske eh, spektre to velja. Eh, politika radiofrekvenčnega spektra je odličnega pomena za bodočo uporabo in ta svetovna konferenca o radiokomunikacijah naslednje leto bo določila tudi agendo za leto 2015 in tu moramo imeti enotno evropsko stališče na mednarodnem. Eh, eh, področju in tu seveda morajo sodelovati države članice in Evropa mora postati pomemben akter v svetu telekomunikacij, kajti tu gre tudi za vprašanje konkurenčnosti, gre za vprašanje rasti, ustvarjanja delovnih mest in mi socialisti in socialdemokrati iz Evrope eh, se že nekaj eh, časa sestajamo in pogovarjamo o tem eh, sektorju, o potencijalu, pa še vedno uh, Eh, nismo dosegli tega, kar hočemo. Eh, torej, treba je zagotoviti sodovanje tudi z drugimi eh, področji, z raziskovalno politiko, s prometom in podobno. In Tu je tudi treba pripraviti inventar uporabe spektruma in lahko se razvijajo tudi potem nove storitve in potem pa se zastavlja tudi vprašanje interferenc eh, in to je seveda eh, tudi dodatna težava za tiste države, ki eh, imajo zunanje meje za Evropske unije. Mi smo torej priča nastanka ustreznih eh, stališč v državah eh, članicah. Tu je potrebna ustrezna harmonizacija in vi veste, eh, da Evropski parlament podpira komisijo pri dosegi cilja, o katerem smo že dosti krat razpravljali. Hvala lepa. V imenu liberalcev ima za dve minuti besedo gospod Lena Ek. Thank you, Chair. Vajno, predsedujoči, v času krize moramo uporabiti vsa orodja, ki jih imamo na voljo, da podpremo gospodarsko rasti in naredimo Evropo konkurenčno. Zato so vprašanje radijskega spektra zelo pomembna. Potrebujemo digitalni notranji trg, moramo razviti in katere rešitve, ki bodo ustvarjali Evropo, ki bi morala nastati eh, po tej krizi govorimo o e-zdravju, e-demokraciji, pametnem prometu, pametnih eh, merilcih in tako naprej. Nekatere stvari bodo težke, težko jih bo doseči, nekaterih ne bomo mogli doseči, če ne bomo naredili ustreznih eh, okvirov na mednarodni ravni, kot je tudi radijska, eh, ureditev radiofrekvence znotraj ITU-ja. Treba je zagotoviti, da bo evropski pristop dobro zastopan na konferenciji Mednarodne radiokomunikacijske unije. Govoriti moramo v interesu Evropske unije na teh mednarodnih eh, pogajanjih. Zato potrebujemo komisijo, ki mora prav tako predstaviti tudi zakonodajni okvir. Maja smo glasovali o poročilu o radijskem spektru. To je del tudi na dnevnem redu konference, kot tudi konkurenčna Evropa in ustvarjanje novih delovnih mest, ki jih tako nujno potrebujemo. Spostavljali bomo še naprej evropska pravila na tem področju. Na vsak način moramo najti neko pot naprej za uskladitev med evropsko zakonodajo in mednarodnim regulatornim okvirom. Zato komisijo pozivam, da ima dosledno strategijo in zagotovi močno evropsko dimenzijo v prihodnih pogajanjih. Prav tako pričakujemo od komisije, da bo močno oziroma zastopala tudi osebno integriteto, kot je zapisana tudi v paketu o telekomunikacijah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ek. za zelene gospod Lamberts. Predsedujoča je dejala gospa Lamberts, je pa gospod Lamberts. Najlepša hvala prvi element za nas je naslednji spektrum, je, eh, kot si prav rekla, Katarina, skupno blago, tako kot eh, eh, podnebje, zrak, voda in tako naprej. In to pomeni, da je to eh, javno dobro, treba kolektivno upravljati in to eh, javno. Nihče se ne sme smatrati, da je lastnik eh, eh, radijskega eh, spektruma. In vendar pa se zelo redko zgodi, da bi to dobro eh, izkoriščali fleksibilno in učinkovito. Najprej moramo razumeti, kako se ta eh, spektr trenutno uporablja kaj ti? Zato potrebujemo neke vrste eh, seznam, neke vrste inventuro, eh, bilanco tega, da vemo, kje je. Eh, če se uporablja samo v stopni dveh odstotkov, to po moje ni učinkovito. In glede na to, da je to redko blago, ga moramo zato še toliko bolj učinkovito uporabljati. In To je tudi javno dobro, ki ne pozna meja. In eh, zato se to navezuje na vse razprave o prihodnosti evropske izgradne. Mi, evropski državljani in evropske države, se vsi soočamo z egoizmom oziroma prerogativami držav članic, ki pravijo ne, ne otikajte se v to, Evropa tu nima nič. Ne, ni temu tako. To je blago, ki nima eh, in ne pozna meja. In zato je treba te težave, ta vprašanja iskati na evropski ravni. In v vseh naših državah se moramo truditi, da bomo presegli te nacionalistične egoizme. Hvala lepa, gospod Lamberts, še enkrat mi oprostite. Gospod Vlasak, v imenu ECR. Že považuji. Spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Naj poudarim, da se mi zdi izjemno pomembno, da imamo koordiniran in harmoniziran pristop eh, Evropske unije in evropskih institucij pri pogajanjih eh, o posameznih točkah, ki so na dnevnem redu konference za naslednje leto. Prizadevati si moramo za skupni pristop eh, pri uvajanju mobilnih tehnologij in storitev v okviru digitalne dividende pri radijskih eh, frekvencah 800 MHz, projekt SESA, eh, kjer gre za ustrezno upravljanje z leti, pa tudi za izgradno 4G omrežji. To bo omogočilo dovoljšne hitrosti v omrežju. Pomembno je tudi zagotoviti pogoje za uvedbo tehnologij, za zagotavljanje delovanja sistema Galileja in drugih eh, radijskih eh, sistemov. Ustrezno je treba oblikovati tudi prometne sisteme. Potrebno je zagotoviti znanstveno delo in raziskave tudi na področju podnebnih sprememb. Uporaba radijskega spektra je za našo družbo zelo pomembna in ima strateški in globalni pomen. Rezultati te konference bodo ključno vplivali na nadaljni razvoj hitrih, širokopasovnih in brežičnih tehnologij te storitev. To se bo odražalo na življenju vseh ljudi. Hvala lepa za Evropo svobode in demokracije, gospod Paška. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Konferenca ITU e o radijskih komunikacijah eh, leta 2012 se bo ukvarjala z različno ureditvijo radijskih komunikacij, kar je tudi na digitalni agendi Evropske unije. Na tej konferenci bodo sodelovali države članice Evropske unije, ki imajo svoje prioritete in svoje interese. Zato mora komisija, ki sama ne more sodelovati na tej konferenci, spodbujati lastne ambicije preko držav članic in zato bo treba najti ustrezan način. Evropska unija se osredotoča predvsem na točko 1.17, ki se ukvarja z uporabo radijskega spektra med 750 eh, in 864 eh, MHz, potem 1.4 in 1.18, ki se ukvarjajo z Galilejem, pa 1.20, ki se ukvarja z meteorološkimi baloni, ki jih pošiljamo v nebo. Evropski interesi vključujejo 25 točk na dnevnem redu, zato je pomembno, da komisija najde ustrezno pot komuniciranja z državami članicami in njihovimi predstavniki na konferencah, ki se bodo ukvarjali s temi vprašanji in sprejemali odločitve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Paška. Zdaj smo prisluhnili predstavnikom političnih skupin, zdaj prihajamo govornikom vlastnem imenu, gospa Tikao, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, konferenca o radiokomunikacijah ITU. bo sprejela spremembe na tem eh, področju, ki bodo zavezujoče za vse države članice Evropske unije. Po končanju pogajanj eh, v okviru te konference tehnične nastališča lahko odražajo politične cilje, cilje industrijske politike, vesoljske politike in tako naprej. Treba je opredeliti skupne aktivnosti in zagotoviti sodelovanje med državami, tako da bomo lahko podprli tudi pobude Evropske unije. 25 točk na dnevnem redu se okvarja z čezmenjim sodelovanjem, digitalno dividendo, z porazdelitvijo radijskih frekvenc, z Galileom, z zagotavljanjem ostreznega spektra za mobilne komunikacije, uvajanje sodobnih mobilnih komunikacij za zračni promet, satelite, za naprave kratkega dosega, pomorske komunikacijske naprave, radarje za frekvenco 15.4.15.5. Unija mora zaščititi tudi tiste frekvence, ki so pomembne za delovanje sistema Galileo. Evropska unija pa mora podpirati tudi podpreti frekvenco 2483,5 eh, in 2500 MHz. Potem imamo 964 MHz za letalski promet, kar naj bi omogočilo ustrezno uporabo mobilnih aplikacij v letalskem prometu. Treba je zagotoviti tudi eh, zaščito za satelitske sprejemnike, ki delujejo pri 1164 eh, MHz. Evropska unija mora zastopati stališče, ki bo zagotovilo neodvisno od mobilnih sistemov, tako da bomo ustrezno upravljali prometne infrastrukture v Evropi. Hvala lepa, gospodin Brasa, za eno minuto. Dragi kolegi, podpiram stališča, ki so bila tukaj izražena in eh, prepričan sem, da mora Evropska unija tukaj odigrati vodilno vlogo in zagotoviti Evropo ki bo temeljila na znanju. Zato, da bi Evropa postala globalni vodilni akter, mora razviti svoje gospodarstvo na osnovi znanja. Zato moramo predstaviti skupno stališče pri zadevah, ki so v evropski pristojnosti. Kot vemo, bodo na konferenci sprejete spremembe v radiokomunikacijah. Zato mora komisija zagotoviti, da bo dnevni red odražal tudi interese Evropske unije, vključno z mednarodnimi interesi Evropske unije. Potrebujemo celotni evropski pristop za to, da bi zagotovili strategijo težko uporabo radijskih frekvenc, prav tako podpiram načelo subsidijarnosti, to je najpomembnejše načelo eh, za države članice tam, kjer ima Evropska unija pristojnost, izključno pristojnost. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Zdaj imamo catch the eye imamo dovolj časa na voljo, kar se ne dogaja pogosto, zato bodo vsi dobili besedo. Gospod Kasler kot prvi. Hvala, gospod predsedujoča. V tej zvezi bi komisijo in vse nas spomnil, kako pomembno je, da na področju komunikacijskih tehnologij pridemo na vrh in konkuriramo z velikimi silami na svetu moramo biti ponosni in svojim znanjem moramo razvijati naprej stvari, kot so Galilejo. Marsikje, kjer se dela na Galilejo, tudi pri meni doma v Nürnbergu, imamo velike potencijale v znanosti, velike potencijale, kar zadeva znanje. Tukaj potrebujemo podporo, predvsem tudi finančno podporo, ki bo omogočila nadaljne raziskave tako da bo ta projekt omogočil okrepljeno vlogo Evropske unije v svetu. Zato vas prosim, da delamo skupaj. Tako da bomo z Galilejem dobili samostojen sistem, s tem bomo tudi neodvisni. Zato moramo poskrbeti, da se bo ta projekt nadaljeval. Tako da bomo naslednje leto na naslednji konferenci ustrezno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Preden predam besedo komisarki za zaključek eh, razprave. Če ne, potem ima besedo komisarka. Uh, Hvala lepa. Gre za hitro spremenjujoče se področje, ki je zelo vznemirljivo. Kot veste, bomo imeli točko tudi, kaj se nanaša na široko pasovne eh, povezave po svetu. Trenutno eh, si, si ogledujemo spektr za mobilne komunikacije pri uh, frekvencah nad 1000 MHz. Komisija ne bo mogla govoriti na tej konferenci. Bomo pa razpravljali o vlogi Evropske unije na prihodnih konferencah Seveda bomo kljub temu poskušali doseči maksimalno koordinacijo evropskih držav. To je tudi del radiofrekvenčnega programa Evropske unije in eh, tukaj upoštevamo mnenje Evropskega parlamenta. Politika radijskega spektra bo, vodi, bo nas vodila pri razvijanju telekomunikacijske strategije. Tukaj imamo novo znanost, ki je zelo pomembna. Tudi vloga Evropskega parlamenta je tukaj pomembna. Sporočilo Evropske komisije in vaš odziv na njo bo zelo pomemben za oblikovanje nadaljne politike na tem področju. Zato bomo z vami še naprej o tem razpravljali in se vam prisrčno zahvaljujem. Hvala lepa. Gospa komisarka. Kolegice in kolegi, tukaj imam predlog resolucije k temi, o kateri smo govorili. Odbor ITRE je pripravil to resolucijo in s tem zaključujem razpravo. Ob 12. nadaljujemo z glasovanjem. Zdaj pa imamo odmor do glasovanj. Hvala lepa.